aprila, ko smo najavili venezuelskim volivnim oblastem, da bi želeli tja poslati misijo. Njihov odgovor še čakamo. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Naj povem, da sem prejel sedem osnutkov resolucij ob zaključku te razprave. S tem je razprava zaključena, glasovanje bo potekalo po zadnji današnji razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu pa je razprava o stanju človekovih pravic v Azerbajdžanu. V imenu soavtorjev bo najprej dobil besedo gospod Romeva i e. Rueda za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorim v imenu kolegice Ulrike Lunaček. Moram reči, da nisem navdušen nad evrovizijskim nastopom in tekmovanjem, ampak glede na to, kaj se dogaja, mislim, da je to vredno izkoristiti. Azerbajdžan omejuje svobodo izražanja in človekove pravice in to je v neskladju z zavezami, ki jih je Azerbajdžan sprejel na področju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Preprečiti bi morali umešavanje policistov v delo novinarjev, ki naprimer poročajo o protestih. Poleg tega bi Azerbajdžan iz zapora ali pripora moral izpustiti vse tiste, ki so obsoje oziroma ki so priprti zaradi politično motiviranih razlogov. To velja tako za novinarje, zagovornike človekovih pravic in vseh, vse druge, ki želijo izražati svoje mnenje. zaradi Eurovizije, ki jo gostijo v Bakuju, bi morali povečati pritisk v tej državi, ker želimo, da bi država začela izvajati demokratične reforme in izboljšala stanje človekovih pravic v tej državi. Poleg tega me skrbijo tudi prisilni izgoni in uničevanje zgradb. In sicer v zvezi z novimi zgradbami, ki jih gradijo zaradi Eurovizije organe v državi pozivam, da nove zgradbe gradijo skladno z zakonodajo, da poskrbijo tudi za ustrezno namestitev ljudi, ki so jih prisilno izselili. Zagotoviti morajo ustrezne postopke v zvezi s tem. Na koncu pa bi rad podaril še to, da je skupina ELS pristopila k tej resoluciji. Tega sem vesel kajti v določenem trenutku je bilo to dejstvo postavljeno pod vprašaj. Hvala. Hvala lepa. Naslednja soavtorica je gospa Marijete Šake. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ko nastopajoči na tekmovanju za pesem Eurovizije vadijo svoje nastope in pesmi, so ostali v Azerbajdžanu utišani. Svet seveda ne bo zaslepljen zaradi propagande, blišča in lesketanja v okviru tega tekmovanja. Spolirane izjave vlade seveda ne prepričajo tistih, ki jih berijo, ker vemo, kaj počnejo. Tofik Jakoblu in Guala Aslani sta bila pridržana na ulicah v Bakuju samo eden od šestih podpredsednikov ni bil, na primer, pridržan. Organi posameznikom grozijo. Gospod Adžili in Abasli sta izginila. Številni aktivisti so bili pridržani več kot eno leto. Te osebe so zaporniki zaradi vesti, tako pravi Amnesty International. In lahko vam povem, da teh oseb ne bomo pozabili. Azerbajdžanskim oblastem pa sporočam, da naj izpolnijo svoje obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic, tako znotraj OVSE, kot tudi znotraj pridružitvenega sporazuma. Če želijo biti člani vzhodnega partnerstva, potem morajo to storiti. Azerbajdžan ni verodostojen partner, če se ne bo držal podpisanih sporazumov. Pika. Hvala lepa. Sedaj pa gospod De Kajzer, prav tako so avtorica. Eno minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred približno desetimi dnevi sem na Euronewsu gledala poročilo iz Azerbajdžana v zvezi z pesmijo Eurovizije. Niti ene besede o človekovih pravicah. Pokazali so ogromne palače in tako naprej. Najprej sem mislila, da gre za oglasno sporočilo, ampak potem sem videla, da gre pravzaprav za poročilo na Euronewsu. Tako da je to vprašanje, ki ga danes obravnavamo, ekstremno pomembno. Sama nisem zato, da bi bojkotirali tekmovanje za pesem Eurovizije, ampak enake razprave smo imeli tudi, ko so bile organizirane olimpijske igre na kitajskem. Takrat smo rekli, da je to izvrstna priložnost. 600 milijonov gledalcev bo spremljalo to tekmovanje v soboto in mislim, da bi lahko pokazali, da poleg denarja, plina in nafte v, v Azerbajdžanu obstaja še ena plat, problematična plat. To je najmanj, kar lahko rečemo. Naj povem še to, da na tisoče lastnikov stanovanj, hiš, ne sme več živeti v svojih hišah, zato ker so jih od tam izgnali, ker so želeli na istem mestu zgraditi nove zgradbe za pesem Eurovizije. Zato sem resnično občutljiva na to, da konec koncev lahko podprem to resolucijo. Hvala. Kajzer. Hvala lepa, gospode Kajzer. Vprašanje bi vam zastavil gospod Engel, če dovolite. Z velikim veseljem. Gospod Engel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bi se seveda najprej rad strinjal z gospod Dekajzer, ki je podala zelo dobro analizo trenutnega stanja. Vi ste prvi, ki ste to tudi izrazili na tako jasen način. Zato me zanima, ali niste tudi mnenja, da glede na to, da smo nadavno glasovali o oceni pridružitvenega sporazuma z Azerbajdžanom, smo sami sebi postavili v kontekst, v katerem prevladujejo elementi, o katerih danes razpravljamo. Se vam ne zdi, da bi že od samega začetka morali ustrajati na tem, da Azerbajdžan pač še ni demokratična država kot vse ostale. Če bi to storili, bi danes lahko počeli kaj drugega. No, ne bo mi padla krona z glave, gospod kolega, ampak v skupinah nismo samo na nek način potegnili ven vprašanja človekovih prvic. Obstajajo tudi druga politična vprašanja, ki se povezujejo z našo krizo, z energetskimi vprašanji in tako naprej. Tudi Azerbajdžan ima seveda svojo vlogo, ki potekajo mimo Rusije. Mislim, da tudi sami zelo dobro poznate ta problem, tako kot jaz. Če ne bomo sklepali sporazumov z ostalimi državami, ne samo s tistimi, ki so stotstotno demokratične, potem ne bomo dosegli ničesar. Človekove pravice so za nas ključnega pomena, s tem smo obsedeni in zato se mi zdi, da bi morali nekega dne, in to je tudi naša ambicija v Evropi, povezati trgovinska vprašanja z demokracijo. In vsakič seveda je treba najti ustrezno ravnotežje. Hvala. Najlepša hvala. Še zadnja so avtorica gospa Monika Makovej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Ab Bas in gospa Izmajlova sta zelo nazoren primer, ki kaže na to, kako v Azerbajdžanu napadajo novinarje. Mislim, da bi morali najti odgovorne za ta dejanja. Poleg tega bi morali preiskati vse obtožbe zaradi arbitrarnih pridržanj in priporov, ki so se zgodili celo ta teden. Zahtevamo, da takoj izpustijo vse pripornike, ki so bili aretirani zaradi političnih razlogov, enako velja za aktiviste, za človekove pravice in novinere ter za vse ostale osebe. To je ključnega pomena. Poleg tega pa bi morali zagotoviti spoštovanje osnovnih pravic in načel ter vseh pravil glede varovanja človekovih pravic. Mislim, da bi morali podpisati dodatna besedila na področju človekovih pravic. Azerbajdžan je za obdobje 2012-2013 tudi nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Zato bi morali Azerbajdžan resnično prisiliti k temu, da spoštuje svoje zaveze z področja človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa, sedaj pogovorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Posel, v imenu skupine e LS. Dent. Gospod predsedujoči, naša politična skupina je v nasprotju s tem, kar je bilo tukaj povedano, so podpisnica resolucije o Azerbajdžanu. Danes vsi, oziroma ta konec tedna bomo vsi opazovali Azerbajdžan, ne samo zaradi Eurovizije. To je tudi eden od razlogov, ampak poglavitni razlog je ta, da je Azerbajdžan pomemben partner Evropske unije, član Sveta Evrope, član Evropske konvencije o človekovih pravicah. In je zato bolj kot druge države zavezan k temu, da spoštuje človekove pravice in pa demokracijo. Azerbajdžan je te korake opravil prostovoljno in to pozdravljamo. Sedaj pa mora Azerbajdžan sprejeti, da bomo nekoliko tesneje spremljali, kaj se dogaja. Povem vam, kaj se je dogajalo pred Eurovizijo. Porušili so hiše, pregnali so ljudi iz četrti, niso dobili očkodnin, pomankanje pravne države, pretepanje demonstrantov, zatiranje pravice tiska, zatiranje pravice do veroizpovedi, kršitve človekovih pravic to je nesprejemljivo. Ravno zato, ker Azerbajdžan za nas je pomemben in vreden partner. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Repo. Gospod predsedujoči, tekmovanje za pisem Eurovizije je razlog, zakaj so se mediji osredotočili na Azerbajdžan in zakaj so prebivalci te države izkoristili to priložnost in izvedli proteste. Kadarkoli so državljani Azerbajdžana obsodili režim, so jih priprli. Demokratično gospodarstvo v tej državi še ne obstaja. Zato me zanima, ali lahko država kot je Azerbajdžan sploh lahko uh, igra vlogo nestalne član, države članice Varnostnega sveta Združenih narodov, glede na to, da tako očitno krši človekove pravice svojih državljanov. Mislim, da bi morala država tudi preklicati obsojanja vredni določbi iz kazanskega zakonika, izvesti bi morala tudi obsežno reformo, zato da bi zagotovila svobodo izražanja v državi. Služba za zonanje delovanje bi morala od Azerbajdžana zahtevati, da prej preišče vse primere, v katerih je bila omejena svoboda izražanja. Poleg tega pa mora ukrepati država tudi zato, da se spustijo politični priporniki. Hvala. V imenu skupine Alde, gospod Gerbrandi, za minuto in pol. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prejšnji mesec sem bil v Bakuju in predsednika Alijeva sem imel priložnost vprašati, kakšni so njegovi načrti za to, da se izboljša situacija na področju demokracije, človekovih pravic in svobode medijev v državi, še posebej v luči tekmovanja za pesem Eurovizije, ki bo potekalo ta teden. Bil je izjemno samozavesten in mi odgovoril, da ni niti enega samega razloga, zakaj bi moral stanje izboljšati, ker je stanje že tako ali tako popolno. Iskreno rečeno moram reči, da nisem presenečen nad njegovim odnosom, kajti Evropsko unijo Azerbajdžan zanima samo zaradi plina in nafte ter zaradi pomembnih plinovodov preko Uzbekistana in Kazahstana. Nas ne zanimajo prebivalci Azerbajdžana. Komisar Füle sicer kritizira stanje človekovih pravic v tej državi, ampak dva tedna zatem je bil predsednik komisije Baroso v Bakuju, niti enkrat ni omenil človekovih pravic. Govoril je samo o energetiki, tako da je vprašanje, kakšno sporočilo pošilja Evropska unija. Evropska unija pošilja sporočilo, da človekove pravice niso pomembne, edino, kar je pomembno, je energija. Demokracija in človekove pravice so pravzaprav talci trenutnega stanja v Azerbajdžanu in dokler bomo k reševanju vprašanja pristopili na tak način, ga ne bomo razrešili. Budimo iskreni, dolgoročno gledano. Evropska unija skrbi samo za svoje energetske interese. Ampak mislim, da to lahko dosežemo tudi tako, če podpremo demokratične procese v tej državi, ne pa trenutni režim predsednika Alija. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa Jaroslav Paška, EFAD. Spoštovani gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Azerbajdžan je država, ki dejavno sodeluje v evropski sosedski politiki preko vzhodnega partnerstva. Poleg tega tekajo tudi, poteč, potekajo tudi uh, pogajanja o uh, pristopnem uh, sporazumu z Evropsko unijo. Azerbajžan je pomemben gospodarski partner uh, za Evropsko unijo, zato nas zanima politični položaj v tej državi. Tu, da položaj človekovih pravic v državi se slabša, zato je naša naloga, da opozorimo naše partnere na prijateljski način, da njihovi načini niso v redu, kajti tukaj gre za ustrahovanje nasprotnikov in tako naprej in to ni del civilizirane in demokratične eh, vlade. Potrebujemo eh, diplomatsko mm, opozorilo Azerbajdžanu, da mora svojo zakonodajo uskladiti z mednarodnimi standardi. Eh, to se mora nanašati na svoboščine, na medijsko svobodo in tako naprej. Mislim, da bi morala Evropska služba za zonanje delovanje najti način, kako posredovati to sporočilo. Hvala lepa. Sedaj pa pridejo na vrsto drugi govorniki. Najprej dobi besedo gospa Korhola. Kitoksja. Um, ähm, Azerbaj... Hvala lepa. Sedaj je eh, položaj človekovih pravic v Azerbajdžanu slab in kar nekaj je treba postoriti. Omejujejo se državljanske pravice, omejuje se svoboda tiska, borci za človekove pravice se zatirajo ali pa jih celo zapirajo. Vlada je dejala, da bo izboljšala položaj Organiziran je bil mednarodni načrt za človekove pravice. In v zadnjem času so uvedli celo odbor, ki naj bi preverjal kršitve človekovih pravic. Ampak vlada mora zagotoviti tudi to, da bo ta urad neodvisen organ. To je država, ki je vključena v evropsko sosedsko politiko in v okviru pridružitvenega sporazuma Za Evropsko unijo je treba paziti na to, da se bodo človekove pravice spoštovale. Sem za resolucijo. Hvala lepa. Kreču. Hvala lepa. Ta resolucija se ukvarja z kršitvami človekovih pravic v Azerbajdžanu. Upam, da bodo oblasti v Azerbajdžanu sprejele ukrepe za izboljšanje položaje. Eurovizija ima umetniško komponento, ima pa tudi simbolni pomen. In tako kot je bilo povedano že prej, dejstvo, da se takšna prireditev dogaja v tej državi, nas ne smije napeljati k temu, da eh, bi prezrli nespoštovanje človekovih pravic. Skrbijo nas protesti in pa ustrahovanje novinarjev tam. Poleg tega so nekateri ljudje ostali brez svoje zemlje in brez svojih stanovanj. To ni v redu. In oblasti je treba pozvati k temu, da bodo s tem takoj prenehale in takoj morajo zagotoviti tudi svobodo izražanja. Nanašam se na komisijo in na druge evropske inštitacije. Nujno je treba izboljšati sodelovanje z Azerbajdžanom in tam je treba zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Modra kartica za vas. Gospa Krico, ali sprejmete vprašanje? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa Krito, rad bi vas vprašal sledeče. Seveda ste omenili pomembna vprašanja, ampak ali mislite, da je ta nujna zadeva upravičena glede na to, da Evropska unija skupaj z Azerbajdžanom sodeluje na številnih mednarodnih eh, platformah. Azerbajdžan je tudi član Sveta Evrope in o tej eh, zadevi smo se že neštetokrat pogovarjali. Ali res mislite, da bo ta resolucija pripomogla k rešitvi problema? Hvala lepa za to vprašanje ko gre za to, da rešujemo človeškova življenja in da spoštujemo eh, človekove pravice, ni nikoli ne pravi trenutek za ukrepanje. Seveda moramo to državo vključiti v sistem evropskih vrednot, ampak po drugi strani mislim, da nič ne opravičuje tega, kar se ta hip dogaja v Azerbajdžanu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Nikola je naslednja govornica, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rada bi izkoristila to priložnost, ko govorimo o nujni zadevi, o Azerbajdžanu in spregovorila o statusu resoluciji o nujnih zadevah ko smo v Evropskem parlamentu obravnavali predružitveni sporazum, ko smo glasovali o tem sporazumu in ko smo se izrazili za in ko smo govorili o tem, da bi moral postati Azerbajdžan stalni član Varnostnega sveta Združenih narodov, ko smo dejali, da bi morali vključiti Azerbajdžan v našo energetsko politiko. Ali smo se pogovarjali tudi o tem, ali smo se takrat pogovarjali o vprašanjih človekovih pravic. V tej resoluciji omenjamo stvari, za katere še nimamo predlogov za rešitve. Mislim, da Azerbajdžan v resnici ne spoštuje človekovih pravic. To si sicer želimo, ampak mislim, da potrebujemo enot trenutno stališče v naših politikah. Potrebujemo rdečo nit, zaradi eh, katere bomo eh, verodostojni v očeh naših državljanov. Ne moramo govoriti o človekovih pravicah, hkrati pa razpravljati tudi o dostopu Evropske unije do energetskih virov, od katerih bodo imeli koristi evropske državljane. To sta dve različni stvari. Mislim, da potrebujemo splošno razpravo o naših merilih za pridružitveno in gospodarsko politiko. Hvala lepa. Gospod Bernd Posel bi vam rad postavil vprašanje. Spremete vprašanje? Da, izvolite. Gospa Nikolaj. Ali veste, da nismo diplomati, niti poslanci, mi smo, niti eh, poslovniži, mi smo politiki, ki smo zavezani človekovim pravicam. In ali veste, da se ne njihno pogovarjamo s partnerji iz sveta Evrope, z Rusijo, z Ukrajino. Seveda moramo zlasti partnerske države posebej opozarjati na človekove pravice. De acord, uh, stimate koles, privil. Da. Povsem prav imate v svojem mnenju. Ampak. Ali ste glasovali za pridružitveni sporazum z Azerbajdžanom, kajti tudi takrat je šlo za pogoj, da morajo biti človekovi eh, pravice spoštovane. Ne smemo eh, uporabljati dvojnih meril pri naših lastnih odločitvah. Hvala lepa, sedaj pa postopek eh, Catch the Eye. Dobil sem sedem prošen za besedo. Sarit Esaja je prva govornica. Gospod predsedojoči, zelo sem vesela, da želi zauzeti Evropski parlament skupno stališče o zaskrbljajočih dogodkih v Azerbajdžanu. Sedaj je Azerbajdžan v središču naše pozornosti. Država želi posredovati sodoben vtis, ampak realnost je drugačna. V 20 letih eh, neodvisnosti se na področju spoštovanja človekovih pravic ni veliko zgodilo. Predsednik Aljev vlada avtoritarno. In to je razlog. In mednarodna skupnost je gledala stran. Do sedaj smo slišali zelo malo kritičnih glasov iz Azerbajdžana, kajti ti so bili zatrti. In še vedno je tako, da kritike kaznujajo. Kaznujajo številne borce za človekove pravice, socialne medije in novinarje. Hvala lepa. Lisa Jakonsari je naslednja govornica. Hvala lepa. Zahvaljujem se svoji predgovornici, zahvaljujem se tudi drugim članom ELS, kajti lepo je, da smo dobili to skupno resolucijo. Zelo pomembno je, da Evropski parlament pozove oblasti Azerbajdžana naj izpusti politične zapornike. Izpustiti je treba vse, ki so jih zaprli iz političnih razlogov. Naj poudarim, da bo Evropski parlament zelo natančno spremljal, kako se bo Azerbajdžan razvijal tudi po Euroviziji. Ta prireditev je pomembna in vse umetnike in vse pevce in vse tiste, ki bodo sodelovali pri tem pomembnem tekmovanju, želim pozvati da naj se pesmimi pripomorajo k temu, da bodo politične zapornike izpustili. Kajti nedopustno je, da ljudje živijo v strahu. Borce za človekove pravice, novinari in tako naprej. To je nedopustno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vojčehovski. Na minuto. E, popiram projekt. Hvala lepa, podpiram ta osnotek resolucije. Veliko nam je do tega, da bi Azerbajdžan, država za dolgo in lepo zgodovino, ki si danes prizadeva za to, da se pridruži družini držav Evrope, zato sodeluje v evropskih športnih dogodkih, pa tudi pri tem tako pomembnem dogodku, kot je tekmovanje Eurovizije. No, ampak glede na to, da Azerbajdžan vidi svojo prihodnost v Evropi, potem eh, si mora prizadevati tudi za spoštovanje evropskih standardov na področju človekovih pravic. Tu so stvari zelo slabe, razmere se poslabšujejo in to je pravi trenutek, da podamo svoje mnenje s tem v zvezi in da podamo jasno sporočilo azerbajdžanskim oblastem, sploh zdaj, ko so oči Evrope opr, uprte v to državo. Hvala. Gospod Žvevka je naslednji. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ugotovitev je jasna. Zadnji milijon let, eh, in, eh, odkar je pač Azerbajdžan dobil neodvisnost, je ta država ena najbolj dinamično razvijajočih se držav na svetu. Ampak žal tega istega ne moremo trditi o napredku demokracije v Azerbajdžanu, kajti kljub eh, odličnim gospodarskim rezultatom pa ostaja veliko še nedorečenega in nedosežnega na področju svobode govora. E, to samo kot primer tega, kar se ne bi spelo dogajati v Azerbajdžanu. Mediji še vedno niso v ustreznem položaju. Novinari, ki si dovolijo kritiko oblasti večjih ali manjših oblasti, so takoj preganjani. Še enkrat naj spomnim na primer Fejnula Alueva, ki je zaradi članka v časopisu dobil skupaj 8 let zapora. To je nedopustno. Ta upravičena kritika, ki jo danes tu izražamo, pa žal ni potekala pred vrhom v Bakuju aprila. Hvala naslednji gospod Krilov. Hvala lepa človekove pravice in pa demokracija eh, so za eh, Evropsko unijo poglavitnega pomena. Ampak, če ni nujnega razloga, potem teh stvari ne bi smeli obravnavati preko nujnih zadev. Da, prav imajo kolegi, ki so dejali, da Azerbajdžan dela korake nazaj, ampak kaj je nujno zdaj? Videti je, da je nujno to, da se bliža Eurovizija. Kolegi so izrazili zaskrbljenost, da bi bilo možno, da bodo oblasti udarile po upornikih po prireditvi. Rezultat te resolucije bo ta, da bomo okrepili tiste, ki so predstavljali trdo roko v Azerbajdžanu. Mislim, da bi bil da to ni najboljši pristop. Azerbajčanske oblasti bi se gotovo morale zavedati besedila te resolucije. Hvala. Hvala lepa. In naslednji govornik je. Aha, a, modri kartonček. Gospoda Poselta, sprejmete vprašanje? Da. Beseda je vaša. Kolega Kirilov ali veste, da v Bakuju cel teden a, doživljamo to, da oblasti zatirajo protestnike. To smo videli na televiziji. In za vas to ni nujna zadeva, to me čudi. Vi torej menite, da bi morali zadevo vložiti, dokler ne bodo vsi pozaprti? Da, spremljam dogodke, natančno spremljam, kaj se dogaja v tej državi. Danes sem prebral, da so včeraj potekale miroljubne demonstracije v Bakuju. O nekaterih stvarih moramo zelo Eh, razpravljati z oblastmi in sicer zelo intenzivno. To, da kar pravim, gospod Poselt, je to, da to ni pravi način. Poglejte, koliko ljudi je danes prisotnih v dvorani. To ni način, kako obravnavamo državo, ki je zelo eh, pomembna, eh, strateško pomembna v sosedstvu Evropske unije. Hvala lepa, gospod Kukan. Ochrana ljudskih prav podporja. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zaščita človekovih pravic in pa podpora svobodi združevanja, svoboda tiska, svoboda govora. To so temeljni, nač, temeljna načela Evropske unije. In to uh, zahteva Evropska unija od svojih partnerjev. In isto velja za Azerbajdžan. Zato bomo tudi spremljali, kaj se dogaja v Azerbajdžanu in če bo potrebno, bomo tudi zelo kritični. Azerbajdžanska vlada bi morala pokazati interes za to kritiko. In mislim, da bi morali kar se da hitro začeti dialog z organizacijami. Govoriti bi morali o zatiranju miroljubnih protestov, o preganjanju borcev za človekove pravice, o zatiranju novinarjev in tako naprej. Vsa ta vprašanja, vprašanja je treba tako rešiti. To je minimum, ki bi ga morali zahtevati od naše partnerske države, od Azerbajdžana. In zato moramo sprejeti to resolucijo zdaj. Hvala lepa. Gospa Ana Gomeš, prosim. Hvala lepa gospod predsedujoči. Baroso je obiskal Baku, ampak se ni izrazil o človekovih pravicah. Azerbajdžan je obljubil reforme, ampak jih ni izvedel. Novinarje in druge še vedno napadajo. In ta hip se to dogaja eh, pred očmi evropejcev, ki bodo spremljali Eurovizijo. Treba je zagotoviti, da se bodo v Azerbajdžanu dejansko izvajale demokratične reforme. Treba je zagotoviti oziroma spoštovati pravico do združevanja in pravico tiska. Potrebujemo razumen mehanizem, da bodo te reforme možne in da bomo lahko uvedli sankcije, kadar eh, se ne bodo spoštovale. Gospod komisar, hvala lepa. Gospod predsedojoči. Potencijal za odnose med Evropsko unijo in Azerbajdžanom je velik. Azerbajdžan mora narediti oziroma si morati še naprej prizadevati na področju globlje in trajnostne demokracije. To vključuje volitve, zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin in pa tudi neodvisnosti sodnega sistema. In ta ocena se odraža tudi v poročilu o napredku, ki je bilo um, objavljeno 15. maja. V Azerbajdžanu so marca zatirali miroljubne proteste, zlasti v Bakoju 2. aprila. In to pomeni, da so v Azerbajdžanu naredili korake nazaj na tem področju in da Azerbajdžan ne izpolnjuje obvez do Evropske unije in pa obvez v okviru sveta Evrope in vseja. 16. maja so izpustili Micidlija in to um, je obetavno. Pogosto dobimo poročila, da se krčijo, krčijo pravice do lastnine in ljudje ne dobijo nikakršnih opozoril. Počakati moramo, kako se bodo izvajale obljube oziroma obveznosti. Številni med vami ste, obljub, ste omenili prireditev Eurosong. Eurosong je okno priložnosti za azerbajčanske oblasti. Toda očitno te priložnosti niso izkoristili. 16. maja je bila konferenca o svobodi medijev in sicer eh, kampanje eh, Petje za demokracijo. V nekaterih primerjih kršitev človekovih pravic pa so uvedli eh, tudi eh, postopke pregleda. Neko novinarko so eh, obtožili oziroma da so obtožili. Aretirali so deset aktivistov, ampak so jih kasneje izpustili 60 km iz Bakuja. Mediji so omejeni, obstaja cenzura in eh, novinarje pogosto preganjajo. Zaprli so naprimer dva novinarja v nekem regionalnem mestu in aretirali so tudi številne novinarje, čež da so vohunili za Iran. Obstajajo pa še nešteti drugi primeri. Komisar Füle je obiskal Batu od 2. do 4. aprila, šlo je za srečanje Euronest in ob tej priložnosti je izrazil, da Evropsko unijo eh, zelo skrbijo kršitve človekovih pravic. Podaril je, da mora Azerbajdžan spoštovati svoje obveznosti v okviru sveta Evrope in pa vzhodnega partnerstva. EU in Azerbajdžan imata celostno dvostransko agendo. Poglavitno načelo, na katerem EU gradi odnose s katerokoli državo, je spoštovanje človekovih pravic, demokracije in pa vladavine prava. Če se to krši, potem naše sodelovanje izgubi svojo podlago. Preglednost vlade pri tem, kako Evropska unija pregleduje spoštovanje človekovih pravic v vseh državah in kot sem že omenil, maja je bilo izdano poročilo o napredku in to poročilo to oceno odraža. In končno, polno izvajanje evropske sosedske politike oziroma akcijskega načrta eh, te sosedske politike se pričakuje. Politične zapornike bi morali izpustiti in dopustiti bi morali eh, svobodo izražanja in združevanja. Evropska unija poziva Azerbajdžan naj razširi oziroma naj ponudi povabilo posebnemu predstavniku parlamentarne skupščine eh, v zvezi z političnimi zaporniki. Hvala lepa. Dobili smo šest osnotkov resoluciji. S tem zaključujemo to razpravo. Glasovali pa bomo potem, ko bomo zaključili z vsemi popodanskimi razpravami. Naslednja točka.